takoj po koncu razprave ob 12. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Srbija, primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja. Besedo dobi Korao Ignacio. Minuta. Il leader ultranacionalisto serbo. Ultranacionalistični srbski vodja Vojislav Šešelj je eh, bil izpuščen iz Haškega eh, zapora in se vrnil na Beograjsko letališče, kjer so ga pričakali njegovi privrženci, eh, ki so izrekali slogane proti vladi. Šešelj je bil obsojen zločinov v eh, času vojne v eh, nekdani Jugoslaviji. Očitajo mu vojne zločine. Eh, Šešelj pa je pod vprašaj postavil tudi verodostojnost Haškega sodišča. Haško sodišče obsoja zgolj Srbe. Šešelj je na sodišču eh, podajal govore eh, kot eh, politični vodja. Očitajo mu zločine zoper človeštvo, a hkrati pa mu očitajo tudi želitve sodišča, kajti uviral je izvajanje sodbe. Gospa Tomašič. Hvala lepa. Popolnoma podpiram to resolucijo in tudi kritičen ton v tej resoluciji. E, tukaj ne gre zgolj za šešlja, ampak tudi za vse tiste, ki vsakodnevno omogočajo, da nadaljuje z sovraštvom in z e, srpskim ekspanizmom. Do tega cirkusa pa ne bi prišlo, če bi se srpska vlada. Eh, takoj oglasila in obsodila eh, bolne eh, izjave Vojslava Šešlja. Razumem, da eh, so bili včasih prijatelji, ampak danes bi srbski vladi moralo biti v interesu, da odpre novo evropsko poglavje in zapre poglavje vojne. Razočarana sem nad neučinkovitostjo Haškega sodišča, ki ni uspel opraviti svoje naloge povzročil je zgolj eh, nemir v državah nekdanje Jugoslavije. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Davor Škrlec za minuto. Spoštovani eh, gospod podpredsednik, sveti oče je včeraj iz tega parlamenta poslal sporočilo upanja. Eh, upanja, kar zadeva mir na Zahodnem Balkanu. Izpustitev Šešlja ponovno odpira rane, rane eh, državljanov Hrvaške. Eh, ta izpustitev pomeni možnost ponovne destabilizacije regije od srpskih oblasti pričakujem, da se bodo odgovorno obnašale, eh, tako kot to pričakujemo od kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Upam, da bodo spoštovali temeljna evropska načela, da bodo spoštovali mednarodno pravo in da bodo spoštovali raznolikost v regiji. To je namreč predpogoj za sodelovanje. Podpiram eh, tudi eh, delovanje eh, stranke eh, za evropsko prihodnost Srbije in za mirno sodelovanje v regiji. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Weidenholzer, za minuto. Uh, micro, Mikrofon, prosim. Uh, uh, kot temna senca leži preteklost nad nekdanjo Jugoslavijo. Ne moremo ji ubežati in spet pometati zločine pod tepih. Potrebno je pojasniti, kdo je kriv. Zato imamo običajne sodne postopke. Potrebno je iskati resnico. To veliko krat terja veliko časa, kot tudi v primeru Vojslava Šešlja. Sodišče je iz humanitarnih razlogov začasno izpostilo zapornika in obtoženca, kot je običajno v demokratičnih državah. Vendar pa iz tega ne moremo potegniti zaključkov. Ta senca preteklosti še vedno leži nad regijo. Temu lahko obežimo le, če bomo spoštovali pravno državo in če bomo brezpogojno sodelovali z inštituti pravne države. Trenutna srpska vlada se je temu zavezala. Zato ne smemo tega primera narediti za primer splošnega nespoštovanja pravic in nedelovanja pravne države. Radoš. Hvala lepa, gospod Nepot. Najlepša hvala, gospod podpredsednik, drage kolegice in kolegi pomembno je, da pri tej resoluciji povdarimo nedopustnost odločitve Haškega sodišča, da izpusti eh, Vojslava Šešlja. Nedopustni so tudi eh, njegovi napadi na Hrvaško, Bosno in Hercegovino in eh, nedopustni so njegovi vojni zločini je vojni zločinec, je pa tudi bolan človek in Haško eh, sodišče zaključuje z svojim delom in ni sodišče Evropske unije, ampak Združenih narodov. Srbija je najpomembnejša tema te resolucije, kajti to je država, od katere je v veliki meri odvisna tudi prihodnost eh, drugih držav Zahodnega Balkana. Srbija lahko na te države vpliva tako dobro, kakor tudi slabo. Zaradi tega mora srpska vlada obsoditi šešljive grožnje in pa napade na druge države. Poleg tega je potrebno eh, spremeniti zakone, eh, ki bodo prepovedovali to vrsten sovražen govor. Najlepša hvala. Gospa Veržja za minuto. ni potrebno sestavljati seznama zločinov, eh, ki jih je bil obsojen Vojislav eh, Šešel. Eh, on naj bi bil izvajalec primitivnih zločinov, bil je četnik, odgovoren je za vojne zločine v času vojne v nekdani Jugoslaviji in eh, sodba eh, še eh, ni bila sprejeta. Vrnil se je v svojo državo in že nadaljeval z sovražnim govorom. Njegove žrtve imajo pravico do njegove obsodbe. Srbija pa mora tudi prevzeti odgovorno vlogo, ampak ali bo ta resolucija k temu pripomogla? Uh, Eh, mislim, da se jo že uporablja kot instrument. Ta resolucija bo neučinkovita ali pa celo kontraproduktivna. Še enkrat eh, vas pozivam, da bolje uporabljamo nujne zadeve. Gospod Plenkovič, za minuto. Najlepša hvala, gospod podpredsednik zato resolucijo obsojamo vojaško retoriko eh, obtoženca Šešlja po vrnitvi v Beograd. Hak eh, mora glede na nov razvoj dogodkov eh, ponovno presuditi o njegovi izpustitvi. Obsojamo njegovo žaljenje žrtev na Hrvaškem še prav posebej pa eh, njegovo žaljenje žrtev iz Vukovarja. Njegove izjave so ponovno odprle eh, stare rane. Poleg tega eh, govori ponovno o načrtu Velike Srbije. Resolucija je jasno sporočilo vladi Srbije. Kajti vlada Srbije se ni ustrezno odzvala na grožnje Vojslava Šešla niti v političnem, niti v institucionalnem smislu. Eh, Šešelj je že prekršil tudi srpske zakone o zaščiti manjšin. Eh, članstvo oziroma kandidatura za članstvo Evropski uniji pomeni tudi, da je potrebno spoštovati evropske vrednote. Zato eh, prosimo, da srpska vlada obsodi delovanje Vojslava Šešlja. V čem je problem Nikoliča ali pa Vučiča? trenutna vlada v uh, Srbiji mora zauzeti uh, eh, zadosten oziroma dober odnos uh, do obsojenih vojnih zločincev, ki so v postopku v Hagu. Gospod Kukan, za minuto. Povsem uh, razumem, uh, kako grozljivo je to netenje sovraštva, sovražni govor. Uh, Eh, in kako to vpliva na ljudi. Zato se vedno eh, zauzemam za spravo. Javni nastopi šešla eh, gredo ravno proti tem načelom. Naš odziv ne bi smel ustvariti več napetosti, ne bi smeli temu obsojenemu vojnemu zločincu dati več pozornosti, kot si je zaslužil. Šešljeve radikalne izjave so dobile velik odziv, mediji eh, so veliko pisali o tem in upam, da tega ne bodo uporabljali eh, za eh, netenje napetosti v regiji. Mislim, da ta resolucija ni primeren kraj, kjer dajemo navodila mednarodnemu kazenskemu sodišču. To sodišče ima jasen mandat. In uh, iz vseh teh razlogov imam nekaj dvomov, ali bom podprl resolucijo ali ne. Hvala, gospod uh, Tonino Picula. Izvaredna situacija. Prišlo je do izredne situacije, zato imamo tudi izredno resolucijo. In uh, to je znak, da se uh, situacija razvija na slabše. Uh, Stabilnost in mir na Zahodnem Balkanu še zmeraj nista del vsakdanjika. Zaradi tega ima izpustitev eh, šešlja zagotovo nujen karakter. Šešelj je bil uh, aktiven vodja pri vojnih zločinih, ubojih in uh, deportacijah. Njegova izpustitev je ponovno vzbudila strahove žrtev uh, Eh, Šešelj nastopa kot, da bi bili ponovno na začetku 90-ih. Ta resolucija je uspodbuda srpski vladi, da preveri, ali krši eh, Šešelj v svojih govorih tudi srpske zakone. Evropski parlament ki je včeraj nagradil dr. Mekwegeja, pa mora aktivno delovati eh, proti to vrstnim sovražnim izjavam. Hvala lepa, gospod Zambaki, za minuto. Uvaženi kolegi, na polno spodeljam. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Povsem se strinjam eh, s stališčem, ki ga izraža ta resolucija. Ime gospoda Šešla je simbol vojnih zločinov, eh, simbol uničenja državljanske vojne v nekdani Jugoslaviji ki je divjala več kot deset let. To je simbol državljanske vojne, ki je uničila življenja številnih družin, uničila je domove, infrastrukturo in pa odnose na Balkanu. Destruktivna politika Šešla uh, eh, ima za rezultat to, da je še vedno ogromno ljudi razseljenih. Ta politika se nadaljuje

od prihoda šešelja nimajo zaslug za to da je šešelj prišel pozivam pa jih in to jih poziva tudi ta resolucija da mu stopijo na prste s sredstvi pravne države. zakaj sem eh, podpisal resolucijo o šešlju?

v katerem bodo nekoč sedeli tudi naši kolegi iz srbije in moja podpora je namenjena predvsem tistim ki se v srbiji borijo za to da bo njihova družba odprta tolerantna moderna in demokratična torej ne moremo biti tiho niti tu niti v srbiji malo bomo glasovali o resoluciji o Šešlju. On je kot politični zapornik preživel že 12 let v zaporu za uh, to, kar je storil in to, kar je rekel. Ali si predstavljate, da bi vaš uh, strankarski vodja bil zaprt? To ni uh, demokracija. Naš uh, Eh, voditelj v Grčiji je že 14 mesecev v zaporu. Ne zato, ker bi naredil kaj slabega, ampak eh, zato, ker je političnim nasprotnikom zmanjkalo argumentov. Tu je arbitrarno sodstvo. V demokracijah lahko pride do kršenja človekovih pravic, eh, ki so ravno tako slabe kot v avtokratskih režimih. Gospod McAllister, izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje, glavno sporočilo resolucije je, da obsodimo sovražni govor in pa vojaško retoriko gospoda Šešla. Eh, to spodbujanje k nasilju in sovraštvu in pa ozemeljske zahteve nimajo prostora v Evropi 20. in 21. stoletja. Oblasti v Srbiji spodbujamo, vlado in opozicijo spodbujamo, vse politične skupine, nevladne organizacije in vse posameznike spodbujamo, da se zoprstavijo sovražnemu govoru. Rad bi poudaril, da Evropski parlament eh, podpira Srbijo na evropski poti. Srbija je sama rekla, da je eh, pridružitev Evropske unije strateški cilj te države in želimo, da država naredi napredek v tej smeri. Srbija pripada eh, v evropsko družino in ima tudi eh, zmožnosti in sposobnosti, da se nam pridruži v prihodnosti. Partnerje moramo podpreti pri teh prizadevanjih in to mora biti tudi sporočilo današnje razprave. Hvala. Hvala kolegom bi rad sporočil, da nam že zmanjkuje časa, tako da modrih kartonov ne bomo sprejemali. Prosim vas za razumevanje. Hvala. Besedo pa dajem gospodu Jaždovskemu za eno minuto. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Eh, jasno je, da je ta človek zagrešil zločine in da mora sodba biti izvršena. In eh, s tem so povezani naši pozivi Haškemu sodišču da izvršijo sodbo. V resoluciji pravimo, da gre za eh, zločine sovraštva, vendar pa, da v pravici zadoščeno moramo upozoriti na vse zločine. Tudi tiste, ki izhajajo iz komunizma, eh, to velja za Polsko in celotno srednjo Evropo. Moja končna pripomba pa eh, bi bila, da moramo obsoditi zločine gospoda Šešla, vendar pa eh, to ne sme zapreti vrat eh, pogumnemu srpskemu narodu, ki ima svoje mesto v Evropi, tako kot tudi vsi drugi narodi na Balkanu. Eh, zato moramo ukrepati na obeh frontah. Hvala. Gospod Jakovčič dobi besedo za minuto. Je v tome, što je Haški sud, ko je. Najlepša hvala. Haško sodišče je bilo vzpostavljeno zato, da bi obsodili vojne zločince iz nekdanje Jugoslavije. Sedaj je sprejelo odločitev, ki potencialno širi sovraštvo na področju nekdanje Jugoslavije. Morda je neprimerno razpravljati o sami odločitvi sodišča, vseeno pa moramo jasno povedati, da ta odločitev ne prispeva k miru in stabilnosti. V tem parlamentu je obsodba in obsojenje Šešlja jasna. Spodbujanje sovraštva in konflikta strani Šešlja Srbija ni podprla tega dejanja, ampak Šešlja ignorirajo. Srbska vlada se želi pridružiti Evropski uniji. Poča, pokazali so že nekaj dobre volje, kar se tega tiče. Gospod Preda. Najlepša hvala. Rad bi obsodil šešljeva dejanja, ki je obsojen groznih zločinov na področju nekdanje Jugoslavije. Vsi smo šokirani zaradi njegove retorike, njegovega sovražnega govora in dejstva, da so ga sprejeli kot nacionalnega heroja, ko je bil eh, izpuščen iz sodišča. V Bosni in Hercegovini so se odprle stare rane poleg vseh teh čustev pa lahko šešljeva dejanja škodijo spravnemu postopku na Zahodnem Balkanu. Haško sodišče, ki je pomemben instrument pri tej spravi, je prav tako v nevarnosti. Spodbujam srbski politični razred, da obsodijo takšne nacionalistične težnje. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega o tem smo že razpravljali, ob 12. moramo začeti z glasovanjem, tako da nimamo veliko časa. Prosim vas za razumevanje, besedo bom podal zgolj eni osebi, ki še ni dobila besede in ki ne bo dobila besede pozneje. Nekateri so v tej razpravi že spregovorili, tako da bom besedo predal zgolj eni sami osebi tekom tega postopka. Gospod Kan, za eno minuto. Hm? Teč, eh, domnul Kan, a je šit din eh, sal na internet. Gospoda Kana ni več v dvorani, zapustil je dvorano, tako da bom besedo predal gospodu komisarju, gospodu Stiljanidesu. Izvolite. gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, kolegi in kolegice. Govorim v imenu visoke predstavnice in eh, podpredsednice Federike Mogherini. Številni poslanci so pozvali k eh, nujni razpravi o odločitvi Haškega sodišča v zvezi s Šešljem. Resolucija ki jo parlament danes sprejema, je prav tako pomembna. Kot veste, se je sodišče odločilo na podlagi zdravstvenega stanja zapornika. Sodišče je seveda neodvisno mednarodno sodišče, ki so ga vzpostavili Združeni narodi, zato da bi raziskali vojne zločine na področju nekdanje Jugoslavije. Tako da v, tega, v to ne moremo posegati. Kar se tiče samega Šešlja, njegove izjave spadajo v neko dobo, ki je daleč za nami. Njegov primer še vedno teče in na sodišče se bo moral vrniti, ko bo sodišče tako odločilo. To je izjemno pomembno povdariti. Kar se tiče Srbije, pa pozdravljamo zavezo te države, da dela v smeri Evropske unije, da si prizadeva za regionalno spravo. In instrument sodišča je pomemben element pri tej spravi. Hvala. Najlepša hvala. Prijel sem sedem predlogov resolucij. Razprava je sedaj končana. Glasovali pa bomo po koncu naslednje razprave. Sedaj pa še zadnja točka - Irak, ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi. Prosim vas, da se držite časovnih omejitev, ker časa res ni več.